Amjada Bašera imenuje kot člana delegacije za odnose z državami Mašreka. Ima kdo kakšno pripombo? Ne, v tem primeru lahko to potrdimo.